zur Berichtigung. Kar se tiče popravka, ki je bil predstavljen 24. junija po 231. členu poslovnika, ni bilo govorov. Ta popravek je torej sprejet.